nestrpen, zaradi tega menim, da bi morali glasovanje o tem tekstu ponoviti. Hvala. Ja, Goldniš. Gospod Goldniš. To vprašanje smo obravnavali zelo intenzivno, tudi z vidika poslovnika. Gospod Šimanski je bil proti poročilu. In eh, večina poslancev je to vedela. Zaradi tega je bil rezultat glasovanja tudi jasen. Gospod Čemalski ne bi spregovoril prvič o svojem stališču tukaj. Ampak, ne glede na to, je nekaj jasno. Gre za člen 171. odstavek. Citiram. predsednik odloča v tem primeru in odločitev je dokončna. Gospa Podimata je takrat predsedovala, sprejela je odločitev in tako pa če v skladu s poslovnikom. Žal je tako, glede tega ne morem nič. Kolegice in kolegi, oba transparenta ste prav gotovo videli na dvorišču zgradbe Louis Weiss gre za ujete novinarje v Siriji. Evropski parlament želi novinarjem pokazati, da jih nismo pozabili. Družine oziroma družinam sporočamo, da jim izražamo solidarnost in podporo. Sirija je za novinarja prav gotovo najnevarnejše mesto na svetu trenutno. Od leta 2011 je bilo 27 eh, novinarjev in 98 eh, eh, dom, lokalnih novinarjev zajetih. Za številnimi že mesece ni sledi. Med temi so številni tudi iz držav EU, iz Francije, Španije, Polske. To so naši sodržavljani. Verjetno vsi občudujete pogum teh ljudi, ki tvegajo svoje življenje za to, da bi zagotovili poštene informacije. Tri leta že traja ta grozovita državljanska vojna in nasilje je vedno hujše, tudi novinarji vedno bolj trpijo brez eh, dela teh novinarjev ne bi vedeli skoraj nič o tej vojni, o mučenih, o pokoli nedožnih ljudi, tudi otrok. Nič ne bi vedeli o vsakodnevnem trpljenju ljudi. Danes mislimo na vse tiste novinarje, ki so izgubili svoje življenje v tej vojni, ne glede na to, ali prihajajo iz Evrope, Sirije ali odkudkoli drugot. Zahtevamo takošno izpustitev vseh ujetih in zaprtih novinarjev. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa glasovanje o poročilu Ferreira. Povedati moram, da je gospa Ferreira zbolela, zastopajo gospod Sanchez Prezedo gospe Ferreira želimo čimprejšnje okrevanje. Pred glasovanjem dajem besedo gospe Bowes, predsednici odbora Ekon. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Gre le za to, da zahtevamo preložitev glasovanja o zakonodajni resoluciji, zato da bi lahko nadaljevali s pogajanji s svetom. Želimo si